nekoliko hitro sem omaknila kartico, ne vem, ali ste zabeležili moj glas, ampak to sem hotela še povedati. Ja, bomo preverili in bomo pogledali, kako je s tem. Kolegice in kolegi iz skupine ELS in eh, SD sem dobil eh, predloge za imenovanja v delegacije in eh, odbore, v, kolega, v odbor za okolje kolega Ulman, v odbor za promet kolega Koza in v odbor za kmetijstvo kolega Andrija. Je kdo proti? Ne. S tem so ta imenovanja tudi potrjena. Zapisnik današnje seje bo na volje na začetku naslednje.